potrjena. Prehajamo na naslednjo točko. Pristojni odbor mi je posredoval popravek besedila, ki je bilo sprejeto v Evropskem parlamentu. E, ta popravek bo objavljen v zapisniku današnjega zasedanja, kakor tudi na ustreznih spletnih straneh. V skladu s členom 216 odstavek 4 poslovnika je ta popravek sprejet, če v 48 urah po njegovi razglasitvi ne pride, po, po razglasitvi sprememb ne pride do kakršnih koli ugovorov strani političnih skupin. Prehajamo na pomembno vprašanje, in sicer dnevni red dela. Dobili ste dokončni dnevni red seje, ki jo je sprejel odbor predsednikov na seji 17. septembra 2009 v skladu s členom 137 poslovnika. Obveščam vas, da poročilo gospe Bauer o